enostavno zbrati vseh kolegov, ampak eh, z nami je res nekaj posebnih gostov. Najprej naj torej te goste, ki so danes z nami, toplo pozdravim. Seveda vsi dobro poznate Kena Loča, je res. Eh, nam v veliko čas, da je danes z nami na tem sestanku. Tu je tudi Selin Šama, ki je sodelovala pri nagradi Lux z filmom eh, Bon Defi. Mislim, da se je uvrstila celo med eh, tri finaliste. In z nami je tudi Andreja Segre, italijanski režiser ki je predložil za nagrado Lux zelo ganljiv film eh, Io sono li, torej jaz sem li, in je prijel nagrado leta 2012. Imamo pa tudi to veselje, da je z nami danes Tori Spak, ki, kot eh, vsi veste, je nekdanja predsednica tega odbora, hkrati pa je tudi Eh, nekakšna mati nagrade Lux in je zdaj po pooblastilu predsednika Šulca koordinatorka za to nagrado. Hvala, da ste z nami, to nam je veliko veselje. Zdaj pa bom nadaljevala v italijanščini. Takoj naj povem, da nam je v veliko čast eh, in v veselje, da je danes z nami pravzaprav eh, smetana eh, evropske filmografije. Z nami je legendarni, eh, z nami pa je upam tudi legendarni direktor, ki nas je danes zapustil. Prej smo ga že omenjali, Andrej Fajda je bil velik polski režiser. njegov uh, alegorični stil je bil vedno zvest zgodovini njegove države po drugi svetovni vojni. Res je predstavljal svoboden glas in nekako uh, živo pričo vse, številnih dogodkov. Prijel je tudi številne nagrade eh, s filmom Man of Iron, torej Železni mož. In uspel je prikazati svoje zgodbe na simboličen in zelo strok način. Bil je tako filmski kot gledališki režiser. Leta 2000 je prejel Oskarja leta 2006 pa eh, Zlatega medvede na Berlinskem festivalu. To je samo nekaj nagrad, ki jih je nabral tekom svoje karijere. In mislim, da se moramo pokloniti temu izrednemu evropejcu, predanemu evropejcu, in uh, mislim, da lahko to izrazimo z aplauzom. Morda bomo kasneje videli tudi kratek video posvečen eh, Vajdi. Vsakor pa je letos zelo posebno leto. Letos namreč obeležujemo deseto obletnico nagrade Luks. To nagrado je vzpostavil Evropski parlament, kot rečeno pred desetimi leti in mislim, da nam je uspelo nekako se odzvati na potrebo po raznolikosti in eh, deljenju raznolikosti evropske kulture med nami. ne govorimo tu zgolj o sto, razli, sto različnih filmih, o sto različnih zgodbah, govorimo tudi o eh, evropskem značaju vseh teh filmov. In mislim, da so da je film I. Daniel Blake, ki je letošnji dobitnik eh, Zlate palme, res neverjeten eh, socialni film. Eh, no, lahko vam eh, sporočim tudi, da se današnja razprava prenaša tudi na programu Arte Cinema. Eh, Nagrada Lux eh, nekako obeležuje pomen, ki ga parlament pripisuje evropskim zgodbam, občutljivosti v Evropi, eh, ustvarjalnemu jeziku. Vsi filmi so podnaslovljeni v 24 uradnih jezikih. Eh, podnaslovljeni so vsi trije finalisti, ne samo zmagovalni film in to seveda bistveno olajša distribucijo teh filmov. Eh, ti filmi eh, tako redno presegajo evropske meje. Številni mladi neodvisni filmari so zasloveli, eh, spoznali so jih v državah, ki so predvsej daleč stran od držav, ki so začeli s svojim delom. Mrsikdo je zabeležil veliko uspeha tako v Evropi, kot tudi izven Evrope. Mislim, da nagrada Lux omogoča uh, filmskim ustvarjalcem, da dostopajo da, do drugačne publike, tako v Evropi kot izven nje. In po zaslugi sodelovanja vseh uh, vas, torej vseh, ki sodelujete pri projektu nagrade Lux, uh, Eh, in tu imamo v mislih seveda Doris Pak in vse, eh, ki ste pri tem udeleženi. Eh, vsi smo spremljali, kako je ta projekt nagrade Lux napredoval v velikih korakih. Imamo tudi dneve nagrade Lux, ko finaliste prikazujejo, torej finalne filme prikazujejo v več kot 50 mestih po Evropi. Znani so že eh, trije finalisti za letošnjo nagrado. Eh, najprej tu koprodukcija When I Open My Eyes. In verjetno veste, da je parlament eh, tisti, ki izbere zmagovalca z internim glasovanjem. Novembra bomo zmagovalca razglasili v Strasburu. Eh, govorimo pa seveda tu o pomembnih festivalih, o Brninskem, o Kanskem festivalu, pa tudi o Beneškem festivalu. In eh, mislim, da imamo res nekake ambasadorje cinematografije. Uh, Tako da bi se zahvalila tudi vsem tistim, ki sedijo v žirijah in določajo eh, končne zmagovalce. Najlepša hvala vsem, hvala tudi eh, vsem mladim, ki eh, svojim delom po Evropi spodbujajo evropsko kinematografijo. Na esplanadi pred parlamentom ste najverjetneje videli tudi plakate nagrade Lux. Poleg tega je organizirana tudi razprava v parlamentu, eh, razstava v parlamentu. Govorimo vse skupaj o sto različnih film, filmih, sto različnih avtorjev. Sama nagrada ne samo, da se je razvila, ampak je iz nje razstal res pravi evropski dogodek istočasno se filme prikazuje v 28 državah članicah. Povsod z podnaslovi v lokalnem jeziku. Mislim, da je to torej res e, izredna pobuda, da gre za dogodek, ki prenaša močno sporočilo o tem, kako lahko film presega nacionalne in jezikovne meje. Še naprej želimo podpirati tak pristop k uh, ustvarjanju filmov. Še naprej želimo ustvarjati prostor za močnejšo evropsko kinematografijo in za močnejšo evropsko audiovizualno industrijo. Beseda luks dobesedno pomeni luč. Uh, In s tem projektom poskušamo spodbujati neodvisno filmsko produkcijo, želimo spodbujati pripovedovanje in predstavitev različnih zgodb, ki nas silijo v premislek. Glede na eh, etično, kulturno in socialno krizo, s katero se sooča Evropa, glede na številne izzive, s katerimi se soočamo, kot so globalizacija, priseljevanje, glede na ravnovesja v naših družbah, glede na to, koliko ljudi je žrtev diskriminacije, mislim, da potrebujemo pozitivno razmišljanje, potrebujemo pozitivne misli v težkih časih in mislim, da ima film lahko tu zelo pomembno vlogo. Film nam lahko ponudi širšo sliko, kot bi jo videli, če bi ostali samo osamljeni v svojem kotu. Tako da mislim, da res skupnimi prizadevanji gradimo Evropo kulture. Ne moremo si predstavljati Evrope brez evropske cinematografije. Še dvoje bi izpostavila. Zelo me veseli, da je Evropa nekako morda eh, zašla, ko je iskala središče kulture, ampak predsednik Juncker je pred nedavnim dejal, da eh, so eh, vsi ti ustvarjalci neke vrste dragulji v naši kroni in da jih moramo ceniti. Evropska kultura daje Evropi kulturno, eh, konkurenčno prednost na nek način. Lansko leto je eh, se evropska cinematografija odlično odrezala. Govorimo o povečanju prihodkov od prodanih vstopnic za približno 8 odstotkov. Govorimo o ustvarjalni Evropi, še naprej želimo podpirati produkcijo ter eh, kroženje evropskih filmov. Danes so z nami režiserji, ki zastopajo evropski duh, ki morda marsikomu vzbujajo nelagodje, ampak vendarle eh, so sposobni graditi mostove in ustvarjati skupno znanje, skupno razumevanje. Vaša država, gospod Kenoč, se je žal odločila zapustiti Evropo. Vemo, da je veliko uh, mladih uh, intelektualcev prepričanih, da se bitka nadaljuje, morda na nekoliko drugačen način. In močno upam, da bosta kultura in izobraževanje tisto področje, kjer bomo ostali povezani, kjer bomo še naprej ohranjali pravi evropski prostor. Tako, zdaj pa kar takoj dajem besedo vam. Zelo me zanima, kaj nam boste povedali. E, morda se bo kdo od kolegov želel odzvati na to, kar boste povedali, potem bomo prisluhnili še Doris Pak, če bo želela spregovoriti. Seveda pa uh, boste imeli priložnost zastaviti vprašanje tudi drugima dvema režiserjema. Torej, kar izvolite, gospod Kenloč. Um, Najlepša hvala. Hvala tudi za vabilo. Hvala za ta privilegij, da danes lahko nagovorim ta odbor, ker me se strah me, moram priznati, in toliko ljudi je pred menoj. Eh, prvo kot prvo. Eh, ne rečem, da nisem vedel, da je Andrej Vajda premenil, dokler niste tega omenili tule. In um, zares bi se mu želel tudi osebno pokloniti. To je bil izjemno dober režiser. Eh, Veliko vpliv ima tudi name, moje prijatelje, na vse tiste, eh, ki jim nima ki, oziroma ki jim je mar za evropsko kinematografijo. To je bil en izmed velikih mojstrov, uh, zelo zgovorno je pričal o tem, kaj se dogaja na Polskem, prav tako pa je vedno govoril s nekim humanitarnim čutom. To je bil vzornik za vse, ki smo aktivni na področju evropske uh, kinematografije. Tako da z Bogom, Andrej Vajda. Uh, nagrada Lux ima zares. A, primeren naziv. Luč je ključna za kino. Reagira, luč reagira s filmskim trakom. Na ta način sploh dobimo filme. Tako da luč potrebujemo, hkrati pa moramo tudi osvetliti določene zadeve kot filmari. Uh, eh, izpostaviti moramo določene zgodbe, uh, ljudi, uh, in na ta način razsvetliti tudi javni diskurs. Tako da je luč eh, ključna za eh, kinematografijo, tako za ustvarjanje kot za sprejemanje. To je tudi izjemno pomembno, tudi zato, ker so vrednote razsvetljenstva trenutno ogrožene, kot vemo. Eh, razum in ne slepa vera mora spet dobiti prednost, prioriteto. To moramo oceniti vrednote razsvetljenja so nekaj, za kar se moramo zares angažirati, tudi vi, ki ste tule. Želel bi si, da bi eh, tudi naši poslanci bili tega mnenja, pa verjetno niso. Poleg eh, eh, luči, svetlobe, potrebujemo pa tudi toplino, tako rekoč. Luč oziroma svetloba je lahko zelo hladna, ampak če želimo, da Eh, kinematografije delajo dobro, potrebujemo, potrebujemo tudi toploto, toplino, tako rekoč, da povemo, eh, kaj se dogaja z ljudmi, potrebujemo tudi strast, eh, tudi jezo včasih in danes imamo ogromno zadev, zaradi, zaradi katerih smo lahko jezni. Torej, svetloba in toplina oziroma toplota, to so izjemno dobre zadeve. A, tri stvari bi želel izpostaviti danes. Prvo pr, kot prvo kinematografija, kaj lahko s filmi dosežemo in kaj lahko tudi industrija združenega kraljestva doseže in kaj potrebujemo od Evrope in evropskih inštitucij. Ne vem, če bomo to dobili. To je prvo. A drugo, kar želim omeniti, je ta dilema, ki obstaja trenutno na levici v zvezi s tem, kako um, kakšno stališče usprejeti v zvezi s evropskim referendumom oziroma v zvezi s referendumom Evropski uniji. Mislim, da tega vprašanja nismo naslovili v zadostni meri. Na kratko bom govoril o tem. Prav tako uh, pa bom uh, tvegal, s tem, da vam predstavim poročilo o tem, kaj se dogaja doma morda ne veste točno, kaj se dogaja doma, zato ker imamo težave s komunikacijskimi sredstvi, z mediji in tako naprej. Skratka, predstavim vam bom situacijo uh, doma, ki, kot je morda še niste slišali opisano. Torej, začel pa bom s kinematografijo. Kinematografija je najbolj veličasten medij, najlepši medij. In uh, mi trije smo tudi zato, ker. Uh, nam je ta med izjemno pomemben. Vsem, da imamo karakterje, zgodbe, eh, konflikt, eh, reševanje konflikta. Vse to ima. Prav tako je to umetnost, vizualna umetnost, to so podobe. Prav tako s filmi poročamo o dogodkih. Lahko so filmi zelo domiselni, na izjemno surrealističen način, pravzaprav lahko, se, lahko potujemo nazaj v zgodovino, lahko uporabljajo zgodovino, kakršnakoli oblike umetnosti lahko nekako zaživijo skupaj v filmih. In mi smo zares eh, zelo srečni, da lahko delamo na filmih, to je izredna oblika umetnosti, ki ne smemo posnevati. Ima pa ogromno težavo. In ena izmed težav je sledeča ne ve točno, kaj bi film postal, ali tržno blago ali pa sredstvo za komuniciranje. Nasplošno se na filme gleda kot na neko tržno blago, kot nekaj, v kar lahko investirate. In investicije so običajno uh, zelo visoke in, ti, in, in vlagateli uh, eh, res temeljito pregledajo končen proizvod. Zelo so skrbni pri tem pregledu in ta uh, Eh, komunikacijska vrednost filma se presoja tudi skozi to prizmo investicije. In večja kot je ta investicija, manj eh, integritete ima film, zato ker uh, ga okužijo neke vrste komercialne odločitve, ne, uh, pa, ne zaživijo pa morda ta, te zgodbe iz centralne ideje. Tako da v filmih uh, obstaja ta dihotomija v kakšni meri ima vpliv na film dejstvo to, da je tržno blago in v kakšni meri vpliva eh, film dejstvo, da nekdo z vami želi deliti idejo, tragedijo, dramo, nekaj izmišljenega. Drug problem pa je ta, da so nas nekako kolonizirali, zlasti nas je kolonizirala kultura iz ZDA v različnih merah od države do države, ampak eh, pri nas je to še posebej hudo, zato ker mislijo, da govorimo isti jezik in to je zares problem. In eh, kot eh, verjetno veste tudi iz drugih primerov, zda ne želijo partnerjev, ampak subjekte. To vidite v prostotrgovinskih sporazumih, v drugih sporazumih, ki izklepajo partnerstvo, zares ni uh, to, na kar ciljajo. Želijo pač stranke, eh, potrošnike in subjekte. Torej, ne smemo pozabiti na to eh, kolonizacijo, zlasti, ko razpravljamo um, o tem področju filmov. Pa še nekaj glede evropskih filmov. Velika prednost evropskih uh, filmov je raznolikost. Zares uh, bogato kinematografska tradicija imamo v EU. Italijanski filmi po vojni, naprimer, so bili zame izjemno pomembni, tudi češki film iz 60-ih. Pa tudi drugi filmi iz vzhodne Evrope, francoski filmi so čudoviti, španski, skandinavski filmi, nemški filmi, belgijski filmi, brata Tarden, naprimer, eh, pač imamo filme iz cele Evrope, ki so zelo različni, ki izhajajo iz različnih tradicij, različnih stilov. Um, različne inpute uporabljajo in to je, to je naša moč in to moramo zavarovati, raznolikost. A, še nekaj bi želel omeniti, ne bom predolg, ker to poznate bolj kot jaz, ampak glede kinematografije in a, naše države, ki odhaja iz EU-ja, bi želel nekaj povedati. Imamo kar nekaj institucij, ki pomagajo evropski kinematografiji, ampak nobene izmed teh institucij ne gre dovolj daleč. So sicer dobre institucije, ampak omejene. Mi smo del ene inštitucije in sicer inštitucije Creative Europe oziroma Media Fund, ampak bomo morali iti ven. Financirajo pisanje scenarijev in pa distribucijo filmov. To je dobro mi smo imeli velike prednosti, velike koristi od tega, ogromno filmov je prejelo podporo strani tega programa Kreativna Evropa. Verjetno ne bomo več del teh programov, ko bomo šli iz Evropske unije, razen če nam bo naša država plačala za to, da bi ostali del teh programov, kar bi morala. Your Image je naprimer še ena inštitucija, ki financira produkcijo. Tudi mi smo uporabljali ta sredstva. Torici, so nas leta 95 izključili iz te inštitucije, eh, tako da od takrat naprej nismo več del tega. Ko se bo naša vlada pogajala, bi morala prositi, da bi eh, ponovno postali del tega, te inštitucije. Ne bojo tega storili, ampak bi morali. Eh, pogodbe oziroma sporozumi za koprodukcijo bo bodo še vedno obstali, ampak bodo na velikem minusu, zato ker so to vrstni oziroma producenti bodo šli v to vrstne dogovore, zato ker bodo dobili, ne vem, davčne olajšave od eh, svoje vlade. Ampak to bo odvisno od tega, kaj, eh, katero blago uporabljate za Belgijo, iz katere države. Eh, z Belgijo imamo izjemno dobro, izjemno dobro odnose. Belgijski strokovnjaki delajo na naših filmih odlični, so prinašajo čokolado, žaka brela. Uh, in pa predvsem svojo domišljivo in ustvarjalnost. In so dobri tovariši in eh, res radi delamo z njimi. Ampak eh, belgijska koprodukcija je uspešna samo zato, ker ima podjetje za koprodukcijo neko prednost. Če pa ne, oziroma če ne morejo priti uh, v združeno kraljestvo, ne da bi izpolnili celo vrsto različnih formula, uh, formularjev, se to ne bo zgodilo. Tako da koprodukcija verjetno ne bo več. Tako da so to izjemno slabe novice ogromna kulturna prednost nastane, ko sodelujejo strokovnjaki iz različnih držav. Veliko se naučimo drug od drugega, nastanejo prijateljstva in a, na svet gledamo skozi drugačne oči, kar je očitno velik plus. In ta ideja, da se moramo zapreti v svoj ozek svet, je res zelo žalostna in napačna. Slišal sem govorico, pač malce sem bral v Evropski uniji, ko sem se pripravljal na a, tale dogodek in slišal sem eno zelo veščo, zlobno govorico in sicer, da nekateri evropski komisarji so želeli Evropo obravnavati kot eno entiteto, kar zadeva prodajo filmov. To bi bilo res izredno neumno. A to drži? Prosim, povej mi, da to ni res. Ja, rekel sem neumno, zato ker bi to. Ali je bilo slabo za raznolikost? Če nek film prodajate celotni Evropi, kako boste zaščitili češčino, naprimer italijanščino, eh, jezike v Belgiji? In ravno jeziki so naša prednost, naša identiteta, naša zgodovina in to moramo braniti. Ne smemo zdaj vsega povezovati v neko evropejščino. Toliko, kar zadeva filme in kinematografijo. Drugo, o čemer sem želel spregovoriti, je referendum, ta preizkušnja, skozi katero smo šli. Um, prav kot prvo želim um, nasloviti nek mit in ga potem tudi zrušiti. Številni so omenili ta mit, da je uh, Britanija glasovala proti Evropske unije, zato ker so uh, delavci rasisti. Ne, nič ni dlje od resnice. Dve tretjini glasov proti EU-ja so prišli iz strani eh, konzervativcev, torecev. Ena tretjina strani laboristov. In a, eh, ti glasovi, in to je razumljivo, so prišli iz regij, kjer so stare industrije umrle, a, nadomestilo pa jih ni nič. Ljudje delajo pod slabimi pogodbami, preko agencij, nima nekakršne varnosti na delovnem mestu so odtujeni, pustili smo jih zadaj, zapustili smo jih, politiki jih ne poslušajo, nikomor ni mar. Karkoli pač politiki rečejo, potem storijo obratno in zato so glasovali proti. Ni pa a, večina ta, ki nas je peljala iz Evropske unije. Večina, oziroma večina, ki, je, ki je glasovala proti, je priha, je prihaja iz konzervativne strani. Ampak levica se je soočala z a, dilemo. Govorimo o resni levici, ne o levici socialnih demokratov. Resna levica je imela dilemo. Prava levica, no ne resna, prava. Dilema je bila ta, ali bomo ostali v organizaciji, ki je desničarska, ki temelji na nebrzdani moči podjetij oziroma ali gremo ven in ne eh, eh, zapustimo ne samo tistih eh, kolegov, ki se bodo borili z, velo, z, z vami v Evropski uniji, Ampak to pomeni, da se boste na koncu morali soočiti z vlado Združenega kraljestva, ki je bolj desna kot pa katerakoli, drugi, eh, katerakoli druga eh, vlaga, vlada v Evropski uniji. To je bila dilema. Pravzaprav gre za taktično vprašanje. Sovražnik je neoliberalizem. Kako se najbolje boriti pred tem, zunaj ali znotraj sistema? Govori, ki sem jih slišal jaz in o. No, podlagi tega, kar sem slišal um, iz Evropske unije, slišal sem ta velika imena in te problematike niso naslovili, tudi naš javni disk, uh, eh, diskurs uh, eh, ni naslovil tega vprašanja. Razpravo so dominirali desničari, ki so govorili samo o tem, ali zopet želimo biti neodvisno oziroma bomo ostali subjekti bruslskih birokratov. Razprava je bila res debilna, neumna otroška, na otroški ravni. Ta resna razprava pa se vrti okoli tega, kakšna je Evropa, želimo kako zgraditi Evropo in pa tudi svet, konec koncev, v kateri vsak živi um, na dostojanstven način, kjer ima vsak neko vlogo, službo, plačo, s katero lahko preživlja družino, kjer se obravnavamo kot eh, človeška bitja in tako naprej. O tem se pa nismo nikoli pogovarjali. Razlog, zakaj je levica to tako zmetilo, je sledeči. Če boste ostali v Evropski uniji, samo pogledajte, pod kaj se morate podpisati. Sem se že devo pogledal, zato ker moram biti kaj še da precizen. Eh, Zdaj berem ustanovne dokumente in sicer pogodbo o delovanju Evropske unije člen 119 piše, da mora države članice sprejeti, in citiram, gospodarske politike, ki jih vodijo v skladu s tržnim gospodarstvom in konkurenco. Potem so 20. člen države članice morajo ukrepati v skladu s načelom prostega trga in proste konkurence. In če mislimo, da so to samo besede v preteklosti, nepomembne, ne, niso. To je zdaj vplivalo na vse aspekte evropskega gospodarstva. Imamo tudi četrti železniški paket in tega nisem vedel, dokler nisem preučil eh, prečevatega vprašanja. Vetno ste bili vsi strokovnjaki, jaz pa četrtega železniškega svežnja sploh poznal nisem, nisem še slišal za to. Ampak a, to preprečuje, da bi zopet vzpostavili javno lasništvo nad železnicami. Ne vem, kakšne so železnice pri vas, pri nas so katastrofa. Če želite potovati čez državo, morate kupiti eno vzovnico nekje, potem se ustaviti, kupiti drugo a, vzovnico in če nimate te vzovnice, ne morete delati drugo lag, zato ker pripadne drugemu podjetju. Eh, pra, privatnim železniškim podjetjem dajemo več subvencij, kot pa smo eh, porabili denarja za železnice, kot, kot takrat, ko so bile še javne. Je, storitve so katastrofalne. Ko uh, smo zadevo privatizirali, je prišlo do ogromno smrtnih žrtev. Uh, Pač različna podjetja so se pod, med seboj pravdala glede tega, kdo je, kdo je kriv. In če razmišljate o privatizaciji, ne, ne, poiščite si pomoč, raje neumno in privatizirate železnice. Ampak v četrtem železničnem svetu piše, vse države članice, ki tega še niso storile, morajo odpreti eh, železniške storitve privatnemu sektorju. Kdo bi bil lahko tako neumen, da to predlaga? In to velja potem tudi za eh, pošto, eh, komunalne storitve, vodo. Mi imamo doma samo eno pipo, imate vi več pip iz različnih podjetij, kje, kje je potem konkurence to? To je narost. Potem nastanitve. Ehm, trenutno trg gradi lukse za stanovanje, medtem ko imamo ogromno a, ehm, brezdomcev. Nimamo pa javnih investicij, ki zagotivajo, da bodo vsi imeli stanovanje. Potem te tip. Ne vem, če je ta bi že pokopan, še vedno ljudje govorijo o tem, ampak a, eh, tudi če smo ta sporozum pokopali, imamo tudi sporozum s Kanado, ki, po katerem bodo korporacije imele možnost, da tožijo vlade, demokratično izvoljene vlade. Evropska unija zares razmišlja, da se je pametno pogajati to smer. Ja, se, se res ne čudim, da smo v imenu levice želeli iti iz Evropske unije. In to, te, ta pravila potem zagotavlja njihovo izvajanje, pravzaprav Evropsko sodišče. Sicer sem si pribeležil, koliko sodnih eh, sod je bilo sprejetih, ki, um, v katerih je sodišče presedilo, da je pravica podjetij, korporacij pomembnejša kot pa pravice državljanov. Potem želijo ogroziti sindikate, um, prav tako želijo z napotitvami ogroziti domač trg dela. Ne. To je katastrofa. Na ta način bo se samo ogrozili sindikate in delavce. Del, levica naj bi uh, um, pomagala delovskemu razredu, ne pa sprejemala takšnih odločitev. Tako da ta dilema je bila pri nas in to je bila zelo resna dilema. Dejstvo je, da je Evropska unija ideološko nastrojena za to, da gre v smeri neoliberalizma. To piše v osnovnih dokumentih, to kaže trenutna praksa. E, to vidimo vse posod. Kot nek logotip na nekem izdelku, ki ga kupite. Pač to je v DNK-ju Evropske unije in zato je to izjemno slaba eh, gospodarska inštitucija za eh, interese delavcev. Tako da je bila to pač taktična odločitev. Kakšno, kakšen pa je rezultat eh, neoliberalne Evrope? Ne vem, morda so nekateri ponosni na to, ampak imamo ogromno brezposlenih, več kot 20 milijonov, več kot 10 odstotkov delovne sile, brezposlenih Eh, mladih je več kot 20 eh, odstotkov, eh, skrajne desnice je vedno več, ne vem, morda tudi te dvorani, ne vem. Najčela faraža ni več zato, ker poskuša poskrbeti za to, da bi bil Trump izvoljen v New Yorku, tako da ima nekaj zadelati. Upam, upam, da mu trenutno zares trda prede, vem pa, da ga danes ni tule. Ampak, če um, gre izpostaviti en primer, bil to grški primer in kakšno trpljenje je bilo usiljeno a, grškemu narodu. Dolga nikoli ne bodo odplačali, morajo pa zdaj prodajati svoje, ja, e, svoje, javna, svoje javno bogatstvo. Zakaj? Zato, ker želijo korporacijo ropati Grke. In to jim zdaj tudi uspeva. Tako da rezultati niso nam kako dobri. Aha, zdaj pa novice iz uh, Britanije, ki jo verjetno še niste slišali. V Veliki Britaniji imamo družbo, ki je zelo eh, stroga, od tuji ljudi jezna je in eh, razdeljena. Ja, še vedno imamo masivno brezposlost. Imamo pa tudi a, eh, 5,5 eh, milijona ljudi, ki so delno zaposleni, kar pomeni, da delajo na en ali pa dva, dna, dva dni na teden, niso zavedeni statistično gledano med brezposlene, med brezposlene ampak eh, jim trda prede, vedno potrebujejo. A, eh, drž, denar strani države, da sploh preživijo. 5,5 milijonov jih je. Prav tako imajo eh, te prekerne pogodbe, delajo preko agencij, eh, delate naprimer en dan na teden ali pa tri dni eh, na teden, potem ostale dni pa ne. Ampak vedno, mora biti, vedno morate biti pa na voljo, na razpolago. Nastanitve, omenil sem že krizo brezdomstva, verjetno veste, da v Londonu. Tisti bistveni delavci, ki delajo v Londonu, ne morejo najti nastanitev v Londonu, zato ker so eh, najemnine in cene previsoke. Eh, pogovarjal sem se z eh, učiteljem na osnovni šoli, ki je moral oditi iz Londona in je zdaj več mil stran, zato ker ne more plačati najemnine. Hkrati pa je trg na področju nepremičnin tak, da gradi luksuzna stanovanja v stanovanskih blokih, kjer ni nobene luči po noči. Zakaj ni luči? Zato, ker tam nihče ne živi. Zakaj ne živi tam nihče? Zato, ker gre samo za investicije. Ta stanovanja so samo naložba. In stanovanja prodajajo za 50 milijonov funtov. To je trg. To, tak je trenutni nepremičninski trg. Uh, učitelji, gasilci, uh, bolniške sestre pa ne morejo živeti niti par mil od tam, kjer delajo. To je neoliberalna Britanija. Aha, ok, skoraj, skoraj sem že pri koncu. E, še eno vprašanje imam, nekdo mi bo sigurno znal na to odgovoriti. Mi smo država velikih e, neenakosti. Tistim, direktori v zadnjih petih letih, e, oziroma njihova plača se je dvignila za več kot 50 odstotkov, delov, plača delovcev se je malce um, povišala, ampak še vedno ni na isti ravni, kot je bila leta 2008 pred krizo. Um, en izvršni direktor lahko v 45 minutah zasluži toliko, kot uh, zasluži delavec v enem letu. 45 minut. In to ni najslabše plačan delavec, poprečni delavec. Uh, to je uh, ogromna uh, neenakost. Imamo tudi um, ogromno um, zatočišč, kjer delijo hrano. To vrstna zatočišča, food banks, nismo poznali sploh. Pred, to je pred par let tega ni bilo. 1,1 milijonov paketov hrane je bilo razdeljenih v teh zavetiščih, uh, um, skoraj da 500 tisoč uh, jih je šlo otrokom. Eh, socialnih storitev ni več. Invalidi trpijo šestkrat več kot eh, navadni državljani zaradi reza v proračun. Kot Tereza May trdi, da je njihova stranka, stranka a, eh, delavcev, se lahko samo zasmejite in pomislite na vse te ljudi, ki trpijo. Imamo zares zelo krut sistem, zlasti za tiste, ki trpijo, ki so na dnu družbe in ki krvavo potrebujejo podporo. Pa tisti, ki ne morejo delati, so prebovni, ampak morajo delati. Pač. To je zares zavesno kruta odločitev. In poanta vsega tega je, da pokažete, da če ste revni, je to vaša krivda. Če nimate hiše, je to vaša krivda. Slišali smo zgodbo. Eh, možakarja, ki, ki ga je kap, ni mogel več delati. In uh, potem, ko je država ocenjevala, ali je delovno sposoben, uh, ga še enkrat kap v trenutku, ko, ko so ga ocenjevali, ocenjevali na razgovoru samem. Intervjuja z razgovora sploh ni uspel zaključiti, ampak so ga <laughs> sankcionirali, zato ker se mu ni uspelo prebiti do konca razgovora, kljub temu, da ga je kap v tem postopku pogovarjanja razgovora. To je realnost. To je realnost za milijone ljudi. Smo ponosni na te uspehe? Neoliberalna Evropa, neoliberalna Velika Britanija? Ne, mislim, da ne. Ampak v ta kontekst so upeti naši filmi. Naša odgovornost kot uh, uh, filmari pa je samo ta, da povemo, kakšna je resnica. Drugo, kar sem želel omeniti, ne vem, morda ima tudi kdo kako, kako vprašanje v zvezi s tem, pa je sledeča. Novi voditelj laboristov je prvič, prvič se je zgodilo, samo v mojem življenju ali pa v zgodovini laboristov, je človek, ki se bori za um, interese delavcev. Omejil bo učinek kapitala in velikih korporacij. To je prvi vodja laboristov v zgodovini, da je z delavci skupaj stavkal. V stotih letih obstoja laboristov, to je stranka, ki zastopa delavce, ampak še nikoli ni niti eden izmed tihovih voditeljev stal na, za delavci na stavki. To je zares izreden trenutek in zato tudi ne boste slišali niti ene besedice prid uh, voditelja iz uh, britanskega tiska, uh, eh, BBC ali karkoli drugega. Ampak verjemite mi, to je odličen možakar. Uh, zdaj imamo zares pravo izbiro, zato ne boste slišali nič dobrega o eh, strani tisti, ki so na oblasti, zato ker je eh, on zares veliki ziv. No, bom zaključil. V svojem dnevniku imam ogromno citatov in to je eden izmed citatov, ki je zelo dober moto za filmarje in za vse tiste, ki pišejo ali delajo v naši industriji. Uh, to je citat Brakta, pripričan sem, da je to zelo slab prevod v angleščino in vsi, ki govorite nemščino kot prvi jezik, mi prosim, oprostite za ta slab prevod eh, vašega do velikega pesnega socialista. Zapisal je sledeče. Vedno sem bil prepričan, da bo najpreprostejša izmed, izmed besed dovolj. Ko povem, kakšne so zadeve, bo to zlomilo srce vseh. če se ne borite, oziroma, da, oziroma zgubili boste gotovo, če se ne borite. Tega se morate zavedati. Hvala. Grazie, Najlepša hvala. Thank you for this inspiring speech. Hvala lepa za ta govor, poln navdiha. Eh, Moram reči, da ste tudi na pravem kraju, da eh, spregovorite na ta način. Dožnost eh, filmskega ustvarjavca je govoriti resnico in vi ste to storili zelo jasno, z velikim prepričanjem. Povedali ste stvari, ki so eh, potrebne za zaščito svobode, ki kinematografa in v parlamentu, tu v tem odboru, eh, se zavedamo, da se je treba ukvarjati s kulturno raznolikostjo, s teritorijalnostjo, s boljšim dostopom ljudi do kulture. Ta raznolikost je po našem mnenju veliko bogatstvo je pa to tudi potrebno za ustvarjanje skupnega evropskega kulturnega prostora, ki se lahko uveljavlja po svetu. Kultura ne sme biti podvržena zakonom trga in to je seveda tudi eh, za filmsko ustvarjanje zelo pomembno. Povedali ste nekaj zelo pomembno odločnih, ostrih stvari. Nekatere stvari sem lahko podprla, nekateri eh, v dvorani morda niti ne. Gre za vprašanje socialnega tržnega gospodarstva, ne eh, za liberalno tržno gospodarstvo. Tu imamo različne interpretacije, različna mnenja političnih skupin, imajo različna mnenja glede eh, direktive o napotitvah delavcev. To nas zelo zaposluje tu v parlamentu tudi vprašanje večje socialne pravičnosti, eh, boja z opr revščino. Torej, tu obstaja neka zavest. Eh, prav gotovo so eh, različna težišča posameznih političnih skupin. Mnenja se razhajajo glede tega, kaj je najprej treba storiti. Pred izzivom smo in mi potrebujemo bolj solidarno filozofijo potrebujemo nov pristop k socialni državi in na ta način želimo doseči novo raza nove generacije, da bodo tudi te imele neko upanje. Neenakosti, ki jih kritizirate, obstajajo, povezane so s politiko in politika se mora zauzemati in uh, ustvarjati upanje Eh, v Evropi na srečo nismo vsi istega mnenja. Obstajajo različni pristopi, ki izhajajo tudi iz krize. Upam, da smo se danes vsi nečesa naučili in sedaj tudi nočem eh, začeti razprave o vaših političnih izjavah, vendar stvari, ki ste jih povedali, jemljamo resno, potrebujemo Eh, dobro opazovanje naše situacije. Hvala lepa za to in besedo dobi sedaj Doris Pak, ki eh, je z nami. To nam je veliko veselje. Veliko smo skupaj storili za nagrado Lux in eh, potem bom prosila vas, da poveste nekaj v zvezi s tem. Potem pa prideta na vrsto še eh, režiserja, ki smo uh, ju povabili. Hvala lepa. Kena Lovča sem spoznala pred petimi leti, nič se ni uh, spremenil. Pred petimi leti je skupaj ženo uh, v razlagu, kaj je socializem. Imeli smo uh, čudovit večer, ker je veliko ljudi nasprotovalo njemu. Mislim, da sedaj ni pravi kraj za razpravo. Marsikaj od tega, kar je povedal, drži, vendar za vse kriviti EU eh, e pa bi bilo napačno. In če s Kenom Lovčem razpravljamo o Evropski uniji, moramo vedeti, da on ne vidi vsega, on vidi to, kar hoče in marsikaj tudi ne drži. No, sedaj tu ne bi nadaljevala, kajti. Te... Eh, sicer eh, besede ne bi dobili dve pomembni osebi, Selin Šama, ki je eh, ustvarila čudoviti film Bon Defi in Andreja Segre, ustvarjalec filma Io sono lì videla sem tudi film Kena Loacha, I. Daniel Blake, videla sem ga v Kanu. To so filmi, ki se ukvarjajo s socialno tematiko. Žal pa je tako, da filmi, če so nemški, italijanski, estonski, eh, ne eh, najdejo svoje publike, ker jih ne razumejo. Eh, in to je bila zamisel nagrade Lux. Žirija eh, dobi predložene filme, eh, izbere tri, to so strokovnjaki in potem pa kolegi pomagajo pri glasovanju. Torej, sedaj sem omenila tri čudovite filme, dva sta eh, bila predstavljena v okviru nagrade Lux. Ne vem pa, ali jih boste videli film Kena Lovča. Verjetno ne bo našel veliko publike, ker gre za poseben film s posebnim sporočilom. In če ni podnapisov v nemščini, francoščini, polščini, ga ljudje ne bodo videli. In sedaj sprašujem Selin Šama. Slišala sem, da ste ustvarili online platformo za filme, ki jih v kinematografskih eh, dvoranah zaradi različnih razlogov niso prikazali. Eh, torej, ponujete filme, ki jih pač niso prikazovali za učne namene. Ali lahko poveste nekaj v zvezi s tem? Hvala lepa. To je več kot učna, edukativna platforma. Eh, tu je prva eh, kinoteka na virtualni ravni. Tu so ustvarili torej, režiserji in tudi eh, tehnični partnerji. VOD. Tu gre eh, za kazanje naše dediščine. Režiserji sami izbirajo eh, filme. Eh, vsak režiser ima svoj seznam. Čakamo tudi na seznamke na Lovča, torej tu gre za video na zahtevo. In eh, tu ne gre za filme, ki bi zginili, ki se jih ne bi eh, dalo najti, eh, vendar so pravzaprav raztreseni po različnih platformah, po različnih lokacijah in sedaj pač režiserji govorijo o filmih, ki so pomembni za njih, za njihovo delo. Se pravi, se pravi tu imamo pedagoške cilje, zagotavlja se dostop do filmov. na ta način širimo kulturno eh, dediščino. Tako je v Franciji, morda bo tako tudi v Italiji in drugod. Treba se vedno pogajati o pravicah. Eh, vse to je usmerjeno dan danes trgu, vendar mi vidimo, da je zanimanje veliko. Nimamo pa še nekega ekonomskega modela za to. Mislim, da sem odgovorila na to. Hvala lepa, Selin. Eh, še vprašanje za Andrejo. Zanimajo vas dokumentarci in dokumentarni filmi žal niso tako razširjeni eh, kot eh, fikcionalni filmi. Eh, vem, da ste ustvarili neodvisno znamko za to, da bi brezplačno širši publiki kazali te dokumentarne filme. Lahko poveste nekaj več o tem. Eh, hvala lepa, dober dan vsem skupaj. Nekaj let že. je dokumentarni film eh, zelo uspešen v Italiji. Našli smo novo publiko, zelo mlado publiko. Mnogi filmi, ki na lovča so v končni fazi pravzaprav tudi dokumentarni filmi. Eh, torej, eh, to razlikovanje med igranimi filmi in dokumentarnimi filmi ni jasno, ni jasne meje ob, tudi re, realne osebe so postale odlični igravci in tudi nekateri igravci so šli obratno pot in mi poskušamo pripovedovati zgodbe, ki se dogajajo v resničnosti. Tu gre samo za vprašanje, kako bomo to prikazali in ta problem je povezan tudi s problemom, ki ga je omenil Ken Loach. Tu ne gre samo za vprašanje kinematografov, temveč tudi gospodarskega sistema, v katerem živimo. Tudi v filmskem svetu obstaja zelo velika neenakost in to je tudi povezano z dualnostjo, z dvojnostjo v filmu. Po eni strani imamo umetniško delo, po drugi strani pa industrijske vedike. Industrija ima gospodarske interese in to seveda vpliva ne zgolj na produkcijo filma, temveč tudi na distribucijo. No, nimam časa uh, za uh, dolg govor, lahko povem kakšno zgodbo za uh, eh, ponarzi ponazoritev tega, kar želim povedati. Ne morem povedati, za koga gre. tudi zaradi tega, ker nisem vprašal, ali smem v Evropskem eh, parlamentu eh, pripovedovati te zgodbe, eh, tudi težave bi eventualno dobili. Tu gre za dve dekleti, ki sta v majhnem mesecu z 10 tisoč prebivalcev v zadnjih meseci rešili kinematograf. Že to uh, je dovolj, da si zaslužita spomenik. 28 let sta stare in sta eh, rešili kinematograf. Eh, to sta storili zaradi tega, ker eh, rada, ker eh, imata radi eh, kinematografsko produkcijo in sicer imata druge eh, poklice. Eh, torej, vse to je bilo v lasti crkve, župnik je zaprl eh, kinodvorano, oni dve tega nista sprejeli, hoteli sta rešiti kino. Poskušali sta zbrati denar. In uh, obstaja tudi uh, ekonomija deljenja, sharing economy, E, in oni dve sta se zauzeli za e, kinodvorano in rekli sta, da jima je to tudi v veselje. In potem sta začeli razmišljati o tem, katere filme bosta predvajali. imata tudi otroke in otroci so hoteli otroške filme, eh, risanke. Eh, poklicali sta k italijanskim eh, distributerjem v zvezi s filmom Dori, ki je zdaj uspešnica. In šef distribucije je rekel, no, to lahko storimo, eh, lahko, mogoče je predvajati ob sobotah in nedeljah, predvajanje za uh, družine. Uh, distribucija je potem rekla, uh, treba je prikazovati film uh, vs teden, če tega ne boste storili, boste dobili 5000 evrov pogodbene uh, kazni, če, se pravi, vs teden pa nobenih drugih filmov. Uh, ženske sta rekli, ne gre, uh, samo za vikend želimo uh, predvajati film. Uh, distribucija pa je rekla, da ne gre. Možno bi bilo samo po njihovih pogojih. Jaz eh, sem eh, se pogovoril eh, z njimi. Vprašal sem, ali je mogoče kje prijaviti to nepravičnost, da je treba torej kazati nek film samo pod določenimi pogoji, ki ne ustreza interesom publike. Saj o tem problemu je treba govoriti. obstajajo seveda še druge neenakosti na tem svetu. V zadnjem letu sem potoval po Italiji in vedno mi je šlo za reševanje kinematografskih dvoran, stavb. Tem ljudem, ki rešujejo te dvorane, je težko, če jim nihče ne pomaga težko jim je, naprimer, pri razpravah z predstavniki distributerjev filmov. Tu je treba imeti ustrezne telefonske številke ljudi, ki lahko pomagajo. Mi, naprimer, eh, iščemo ustrezne distribucijske mreže. Torej, pravila je treba spremeniti. Če se ne spremenijo, se bo uveljavila samo tržna logika. Hvala. To je bila čudovita zgodba no, da bo Ken Loach videl, da tudi mi nekaj počnemo, želim dodati naslednje. Strukturni skladi so uh, bili pomembni na polskem, ker so jih tam uporabili za digitalizacijo uh, kinodvoran. Mnoge so bile oddaljene od mest, niso pa imele nove tehnike in ničesar niso mogli prikazovati tu uh, sta kultura in ekonomija skupaj nekaj dosegli. Torej, uh, Tega seveda ne morem primerjati s to čudovito humanitarno zgodbo, vendar tu je EU, naprimer, pomagala. Ken Loach, to je treba povedati, je vse svoje filme, razen zadnjega, eh, sprostil in eh, možno je brezplačno prikazovanje vseh razen zadnjega. No, on si to lahko prevošči, šama in se gre si tega ne moreta prevoščiti. To je seveda stvar let, eh, vendar ne bi mu bilo treba in to je čudovito in to sem hotela sedaj povedati, ker prej morda nisem bila tako prijazna. Gospa eh, predsedujoča, vi hočete nekaj povedati. hvala lepa. Za kratko razlago želim povedati še nekaj. Andreja Segre je govoril v, o Italiji in situaciji, ki jo poznam. Italijanski parlament se sedaj ukvarja z zakonom o zaščiti eh, kinematografskih dvoran, stavb in to je pomembno, zlasti če dobimo za to še evropska sredstva. Obstajajo gospodarski modeli, ki omogočajo financiranje in obratovanje teh dvoran. O tem je treba bolj razmišljati. V nekaterih primerjih, to sem tudi preverila, obstajajo tudi nacionalni zakoni, ki preprečujejo take monopole. Obstajajo tudi mednarodni partnerji za to. In sedaj pa še kolegi. Najprej gospa Trupel. Najprej bi se zahvalila Kenu Lovču. Všeč mi je bil vaš svež, uh, inspirativen, uh, navdihujoč. Uh, govor, eh, govorili ste o toploti, eh, vročini eh, in govori v parlamentu dosti krat niso tako strastni in ta strast o kinu mi je bila zelo všeč, zakaj je pomembno doseči državljane in prikazati nove perspektive. Govorili ste o geoblockingu, mislim, da moramo biti tu zelo previdni želimo dati eh, več dostopa do evropskih eh, eh, del, vendar mi ne smemo izseljevati evropskih licenc, kajti sicer si bodo te licence prevoščili samo v ameriških podjetjih. Potrebno je dati večji dostop do evropskih vsebin, ne smemo pa uničiti sistema financiranja filmov in ohranjanja kulturne raznolikosti. Potem, eh, glede vašega eh, eh mnenja o Evropski uniji, to je seveda tudi posledica tečerizma. Eh, Evropska unija ni samo neoliberalna. Eh, mi lahko sicer eh, Eh, kontroliramo politiko, vendar obstajajo tudi regulirani trg. Oglejmo si eh, bančno unijo, oglejmo si politiko podnebnih sprememb, oglejmo si eh, celotno okoljsko politiko, eh, ki vpliva na trge. In ne smemo eh, dajati eh, vtisa, da vlada v EU samo neoliberalizem. Eh, mi moramo dobro videti, katere stvari ne gredo v pravo smer, videti moramo in spregledati moramo, da obstaja eh, pripravljenost eh, in tudi uspeh pri eh, reguliranju trgov in tega ne smemo pocenjevati. Hvala. Tudi jaz želim nekaj dodati. Zaradi Eh, komunikacijskih razlogov bomo kmalo morali odeti. Imam eh, še nek eh, termin z italijansko televizijo. Predsedstvo bo potem prevzela Helga Trüppel kot podpredsednica odbora. Hvala lepa, da boste to prevzeli. Jaz bom potem odšla. Torej, vidimo se ob sedmih v parlamentarijumu. Hvala lepa, gospod Venta, Poljska. Gospod Mjavaš,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 gledamo njegov opus, vidimo, da je bil eh, znan po svetu in na polskem. On ni pomemben samo za film eh, na polskem, eh, bil je tudi velik učitelj naše družbe, pomagal je pri preobrazbi naše družbe. Še eno stvar sem hotel izpostaviti. obstajajo strukturni skladi, pa tudi eh, Creative Europe, ki podpira audiovizualni sektor. Jaz sem bil poročevalec za film v digitalni dobi in tu je postalo jasno, da mi podpiramo nagrado Lux, ker se s tem spodbuja evropska ideja zlasti v času krize vrednot in euroskepticizma, naprimer v državah, kot je eh, Združeno kraljestvo. Hvala lepa. Prosim, ne govorimo o Brexitu. Gospa Vard, eh, Ken in jaz sva nastopila na isti platformi pred tedni. Eh, govorila sva proti zapiranju eh, Liverpoolske bolnišnice za ženske vsega Lepo eh, te je videti tukaj, Ken. Tudi jaz sem delala na področju umetnosti. Jaz sem uh, opustila umetniško že de, uh, življenje in delo zato, da bi se borila uh, za uh, vse te stvari in uh, podpiram tudi Jeremija in mislim, da je treba to sporočilo prenesti tudi sem v Evropski parlament. Uh, Eh, mnoge stvari, ki jih omenjaš, eh, tu počnemo. Hudič je v podrobnostih in delo, ki je tu pomembno, je delo v odboru z delom v odboru spreminjamo stvari, treba pa je sodelovati s partnerji, se dogovarjati s partnerji. In žalostno je, da je Velika Britanija obrnila hrbet tem pogovorom, konverzaciji. E, spreminjamo stvari lahko samo, če se usedemo skupaj, če govorimo o težavah sodobnega sveta, o e, podnebnih spremembah problem eh, je eh, z ekstremizmi. Problem je, eh, da so ti izpostavljeni, vendar tu v Evropskem parlamentu je več feministov, je več naprednih sil kot v Westminstru. Preveč se Eh, govori v Združenem kraljestvu o beguncih, eh, vendar to ni Evropska unija. Eh, to je stvar držav članic in njihovih težav. Mi se moramo boriti za naše cilje in mi upravljamo dobro delo in veliko delamo. Tu je pravi kraj za prave eh, levičarske glasove in jaz sem vesela, da sem del tega, sem eh, del eh, laboristov in skupine SND in mi vsi tukaj se borimo kot ljudje, ki verjamemo v Evropo. To je za nas, za bodoče rodove, ki prihajajo za nami. Torej, nadaljujte kot uh, filmski ustvarjalec, jaz pa bom nadaljevala kot uh, eh, političarka eh, in uh, mi uh, delamo pravzaprav uh, Filmski ustvarjalci za filme, mi pa za spremembe smo na isti platformi, tako kot pri tej bolišnici v Liverpoolu. Ken Loach še vedno marširja v Eh, eh, demonstracijah, tako kot Jeremy, ki eh, demonstrira z najrevnejšimi v družbi. Stati moramo skupaj in zunaj tega poslopja bo nam, britanskim socialistom, težko. Najlepša hvala. Očitno bomo razpravljali predvsem o britanskem in socialističnem problemu, ampak niso stvari posutenake. Zdaj pa gospod Matej, izvolite. Per quanto mi riguarda, lei ha fatto il più bel discorso. Najlepša hvala. No, kar zadeva mene, ste izrekli eh, neke vrste političen govor, eh, ki je bil eden najboljših, kar sem jih kdaj slišal v Evropskem parlamentu. Mi na eh, italijanski levici imamo težave z eh, vodstvom. Eh, ite, torej v Vatikanu so to rešili tako, da so izvolili tujega papeža in ne vem, morda lahko podoben recept eh, predvidimo tudi mi. No, ampak šalo na stran. Eh, Evropska unija pravite, da je žrtev neoliberalistov, ampak vendarle ne smemo tu pozabiti na pozitivne vidike. E, Težava je seveda v tem, da eh, Evropska unija ni dovolj demokratična, Evropski parlament nima eh, bistvene vloge v primerjavi s svetom ali komisijo. Sam sem bil vprašovalec v senci za skupino GUE za eh, četrti železniški svežen in moje delo je bilo, da pravzaprav prepričam komisijo, da spreme tisto, kar je že sprejel parlament. In, uh, Mi smo se zelo ukvarjali s pravicami delavcev eh, v pristaniščih, v, s pravicami eh, delavcev, ki so zaposleni preko agencij, da bi za vse veljale enak, velja, enake norme in pravila. Listina evropskih vrednot eh, vsebuje tudi pojem, ki ni eh, tako vse pričujoč, namreč eh, Dostojanstvo, to je ena od največjih eh, vrednot kinematografije. Vi ste na nek način eh, vrnili dostojanstvo tistim razredom in tistim skupinam, ki so bile izključene. Vrnili ste jim človeško dostojanstvo, vrnili ste jim pravice, eh, dali neko jamstvo. Najlepša hvala, hvala za vse, kar ste povedali. Lahko sem vam zgolj prisluhnil. Eh, citirali ste Brehta in tudi sam bom storil enako. E, njegova izjava, ki mi je bila vedno zelo všeč, pravi, da e, mi smo na uh, vladarskem sedežu, ker so uh, bili vsi ostali sedeži že zasedeni. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa bi dala besedo ponovno Selin, če bi še kaj dodala in potem še enkrat Kenu Lovču. Selen, lahko govorim o čemer želim? Ja, res, o čemer želiš, če hočeš. Povej nam kaj optimističnega, prosim. Ja, bom povedala nekaj optimističnega. Želela bi povedati, eh, no, lahko govorim tudi o nagradi Lux. Eh, govorimo o gradnji mostov eh, v filmu, v knjigah, med narodi, ampak eh, kultura ni samo to. Mi, filmari, smo tisti, ki potujemo po Evropi, mostovi že obstajajo. Kako torej, prepričati ljudi, da spoznavajo evropsko kulturo? tiste ljudi, ki uh, uživajo v kulturi, tistih ni težko prepričati, težava je vseh ostalih. Uh, sama lahko z enim filmom obiščem 15 ali 20 uh, eh, držav in uh, to je zelo enostavno. Uh, poti so urezane in mostovi seveda že obstajajo. Gre samo za to, kako zagotoviti, da bodo naša dela krožila. Uh, kako se izogniti tržnim vprašanjem. Sama dela kot taka nima nobenih težav, ko gre za kroženje med eh, ljudmi. Poskušamo razmišljati o kulturi kot o dediščini, kot o nečem preteklem, ampak kultura je zelo današnja in je lahko zelo reprezentativna za današnjo družbo. Eh, In eh, 80 odstotkov eh, filmov naredijo moški, samo 20 odstotkov naredijo eh, ženske, ampak še vedno nas je samo eh, 20 odstotkov. Eh, dejstvo je, da v filmskih šolah na, na eh, festivalih obstaja nek eh, nevidni strop, Eh, ženske imajo bistveno manj denarja za snemanje filmov. Poprečen eh, proračun ženskega filma je 2,8 milijona, poprečnega moškega pa 4 milijone in na velikih eh, festivalih od eh, začetka Kanskega festivala je bilo 62 eh, filmov ženskih ustvarjalk izbranih. Lahko bi rekli, da je bilo eh, Eh, malo ženskih ustvarjalk, ampak to ne drži. Torej, eh, ta, nevidni, eh, ta nevidna meja obstaja in tega se moramo zavedati. Torej, kultura ni vedno samo dediščina, ni vedno samo stvar preteklosti. Gre za to, kdo kulturo ustvarja, potrebujemo več žensk, več ljudi, več dvoran kot je ta. Uh, in veliko veselje mi je, bila, da, mi je bilo, da sem bila danes tu. Merci. Merci, Céline, Najlepša hvala, Selin. To sem te pravzaprav tudi želela vprašati. Uh, ampak nimamo veliko časa. Ni bilo ravno zelo optimistično, ampak uh, vendarle uh, lahko sledimo tvoji poti. Zdaj pa imamo le še pet minut. Gospod Kenlovč, prosim. Um, it's been a very... Thank you very much. <laughs> Najlepša hvala. Zelo zanimiva je bila ta razprava. Z zanimanjem sem prihluhnil temu, kar so eh, ljudje povedali. Eh, bojim se, da filmov ni mogoče prikazovati brezplačno, ker so v lasti distributerjev. No, ampak nekdo mi je povedal, No, na spletu je bilo to mogoče, je bilo mogoče brezplačno prikazovanje. Če pa si jih je kdo prilastil, smo morali seveda jih umakniti, ampak pri novem filmu v Britaniji upamo, da bomo zagotovili, da eh, se bo lahko prikazoval v skupnostih po zelo nizki ceni. No, bistvo distribucije eh, je, da dobre pobude. Eh, ostajajo nekje na obrobju. Pri nas v Londonu lahko vidiš kakšne evropske filme, izven Londona pa skoraj da ne. Eh, govorimo, kot da bi se tu stvari bistveno spreminjale, ampak se ne. Večina ljudi ne bo videla, ne bo imela priložnosti videti filmov, o katerih govorimo. In če smo resni in želimo zagotoviti, da bodo evropski eh, in svetovni filmi na voljo vsem, potem moramo razmišljati o tem, da bomo imeli v lasti eh, kina, tako kot imajo občine v lasti gledališča eh, in tam se stavlja program ne tisti, ki jih zanima hitra hrana, ampak tisti, ki jih zanima umetnost in enako bi morali storiti s kini. Tudi tu bi morali razmišljati o lasništvu, to je prva točka. Potem eh, obrobju tega, omenjeni so bili festivali, izgubljeni bi bili brez festivalov, ampak nekaj, kar je res žalostno, je, eh, da je dan danes zelo težko imeti festival brez velikega podjetja, ki eh, ima vlogo sponzorja. Zakaj? Seveda, ker želijo oglaševati svoje imena, ampak ideologija za tem je, da se nič ne zgodi brez velikih korporacij in njihovega soglasja. Še filmskega festivala ne moremo imeti, če neka naftna družba ali nekdo drug uh, Eh, eden od velikanov ni prisoten eh, in s tem pokaže, kako pomembno vlogo imajo v naši kulturi. Ampak ne smejo imeti pomembne vloge v naši kulturi. Morali bi imeti festivale, koncerte, razstave brez velikih korporacij, ki bi nam morale za to dati soglasje. Ali, ni, eh, ali je Evropska unija neka ekskluzivna neoliberalistična organizacija? No, lahko se oklonim vašemu. Um, boljšemu znanju, ampak eh, lahko pogledam dejstva, pogledam listine, pogledam eh, sodbe in vse skupaj se mi zdi zelo eh, neoliberalno. No, morda je pogled z vaših klopi drugačen. Eh, tako da mislim, da je na vas, da dokažete, da to ne drži. Eh, to mora se zgoditi v dejanjih, sodbe pred sodišče se morajo spremeniti, temeljni dokumenti se morajo spremeniti. Potem boste lahko trdili, da Evropa ni neoliberalistična, dokler delate v Grčiji, kar. Eh, počnete, to ne bo mogoče. Reči, recite jim, ne, ni, do, ni vam potrebno uh, prodajati vašega. Uh, vaše javne lastnine. E, če boste tam spremenili svoje navodila, vam bom verjel in verjetno vam bo še kdo drug. No, zasebna železniška podjetja samo potrjujejo mojo teorijo. No, še, še en citat vam želel prebrati, citat Williama Blakea, velikega pehni, pesnika, velikega umetnika, slikarja. Rekel je, kjer uh, je prisoten kakršen koli vidik denarja, ni mogoče izvajati umetnosti, ampak samo vojno. Mislim, da je imel prav. Yes, I would like uh, to thank our guests very much. Tako, najlepša hvala našim gostom. Eh, pripričani smo in videli smo, da ste eh, zelo predani eh, in zagnani. Mislim, da je bila razprava odlična, zelo evropska, tako da smo v zadnji uri res uživali. Zahvalila bi se tudi Doris Pak, veseli me, da si bila zopet z nami. In eh, opomnila bi vas, kolegi in eh, vsi ostali, ki ste v dvorani, da danes ob 15 do 7 poteka otvoritev razstave eh, 100 odtenkov svetlobe o nagradi Lux, ob desetletnici nagrade Lux, eh, to poteka v parlamentariju. Eh, Prisotna boste podpredsednik eh, Tajani in Silvija Kosta in seveda ste vsi vabljeni, da se otvoritve udeležite. Sicer pa vam želim prijeten večer.